Spoštovani kolegi, mislim, da lahko začnemo. Še prej pa obvestilo tolmačev. Tolma Od sedaj naprej bom eh, nadaljevala v nemščini. In preden začnemo z dnevnim redom, so nas tolmači in tolmačke prosili, da vam podajo krajše sporočilo. In mislim, da bi jim morali to omogočiti, zaradi tega, ker opravljajo zelo pomembno delo. Tako, sporočilo tolmačev. Tolmači vas žal obveščajo, da so zaradi delovnega spora z vodstvom Evropskega parlamenta zaradi novih delovnih pogojev napovedali stavko. Kakovost dela je ogrožena. Zato vas za, žal obveščamo, da bomo s tolmačenjem končali kot predvideno ob 12.30. Hm? Entschuldigung. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für. Najlepša hvala. Najlepša hvala za podane informacije. Upam, da bo kmalo prišlo do dobrega dogovora med tolmači in tolmačkami in vodstvom Evropskega parlamenta. Kot sem preomenila, zagotavljate res eh, izvrstno delo, brez katerega ne bi šlo, tako da zelo cenimo vaše delo. Mislim, da brez vaše pomoči ne bi dosegli kaj veliko, tako da najlepša hvala in veliko uspeha vam želimo ob nadaljnih pogajanjih. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Najprej sprejetje dnevnega reda. Ali lahko podpremo osnutek dnevnega reda v trenutni obliki? Ni videti, da bi kdo ogovarjal, dobro, potem je dnevni red sprejet. Sedaj pa nadaljujemo z sprejetjem zapisnikov vsej 25. aprila. Te zapisnike najdete v svoji dokumentaciji. Bi imeli kakšne pripombe, na zapisnik? Ne? Dobro. Potem predlagam, da kot običajno obravnavamo zapisnik kot sprejet, če ne boste do konca današnje seje podajali komentarjev. Sedaj pa sporočila predsedujoče. Danes so na voljo naslednji jeziki: francoščina, nemščina, italijanščina, angliščina, grščina, španščina, portugalščina estonščino, mađarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Spomnila vas bom še na to, da se seja predvaja prek spleta. Sedaj pa še sklepi koordinatorjev z 16. maja. Sklepi koordinatorjev 16. 16. maja 2018 so bili razposlani vsem članom odbora 17. maja. In sedaj so ti sklepi uradno sprejeti, glede na to, da do 22. maja nismo prejeli nikakršnih ogovorov. In kolegice in kolegi, naj zaradi aktualnih dogodkov podam še krajšo uvodno pripombo. Smo odbor za kulturo in izobraževanje. Sedira je po posebna umetnostna oblika. 27. januarja 1919 je Kurt Tuholski dejal, da mora satira pretiravati in da je v svojem bistvu nepravična. Pr resnico prenapihne, zato da ta postane bolj očitna. Kaj si satira lahko dovoli? Vse. Zaradi tega sem bila šokirana, da je polska televizija TVP sto let pozneje očitno menila, da so zadeve drugačne. In zaradi tega je Klaudijo Jaširo obtožila neustrezne satire in eh, zaradi tega, ker se jim je zdelo, da je njena satira nekoliko preostra, grozi ta ji dve leti zapora. Moramo biti zaskrbljeni, sploh če satiriki iz Poljske pravijo, da jih celo v komunizmu m, mm, niso tako preganjali. Mislim, da so zadnji dogodki na Poljskem pokazali, da lahko javnost eh, zelo ostro nastopa, kar se tiče satire v medijih. Kot eh, nemška evropejka se čutim poklicano, da izpostavim to, zaradi tega, ker mi je Poljska zelo blizu. In obenem sem eh, zaskrbljena zaradi načina delovanja v primeru nemških satirikov ali pa v primerih postopanja turških oblasti proti Agetu. Upam, da se bodo kolegi in tudi Evropska zveza radio televiziji EBU zauzela za satirike. Kajti, če je smeh, če je smejanje nad politiko nevarno, potem je to grožnje za vse, kot je dejal Kurt Tuholski. Tako, sedaj pa predlagam, da gremo na glasovanja. Začeli bomo s predlogom mnenja glede uvoza kulturnih dobrin. Poročevalec je bil naš kolega Santiago Fisas, ki pa ga trenutno ne vidim v dvorani, tako da ga ne moremo vprašati, ali bi morda ponovno želel eh, besedo. Prejeli smo 276 predlogov sprememb in 17 kompromisnih predlogov je bilo podanih, tako da kar preidimo na glasovanje. Začeli bomo s predlogom spremembe 81. Ne, pravzaprav ne, tu gre samo za jezikovno spremembo. Nadaljujemo z 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 eh, umaknjen, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, vzdržani. Sprejet. Predlog 101 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Ustni predlog spremembe 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 103, 104 in 105 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Sprejeti sto devet za, proti, vzdržani, zavrnjen. sto osem je bil umaknjen, sto deset za, proti, vzdržani, zavrnjen. sto enajst za, proti, vzdržani, sprejet. sto trinajst za, proti, vzdržani, sprejet. 112 je omaknjen, 114 za, proti, vzdržani, sprejet. 115, samo jezikovna sprememba, 117 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116 je omaknjen, kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 122 je omaknjen, 123 in 124 tudi. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 139 je omaknjen, ustni predlog spremembe 2, za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s 150 za proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 159 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 in 162. Bi lahko preverili 161? Dobro, preverjamo 161. Glasujemo elektronsko. schließen. Konec glasovanja. S 13 glasovi za in 10 proti sprejeto. Se opravičujem, ni bilo jasno razvidno. 18 in 162. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 163 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 umaknjen, 165 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 168 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 19 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9b za, proti, vzdržani, sprejet. 191 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Triindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Sto triindevetdeset za, proti, vzdržani. Se opravičujem, sto devetdeset. sto triindevetdeset je brezpredmeten, pardon. 192, torej za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 203 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 je bil umaknjen, 206 za, proti, vzdržani, sprejet. 207 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 in 209 za, proti, vzdržani, sprejet sprejeta. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 213 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 214 za, proti, vzdržani. Ponovimo. 214 za, proti, vzdržani, sprejet. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjen enaintrideset za, proti, vzdržani, sprejet. Dvaintrideset za, proti, vzdržani, sprejet. Triintrideset za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto šestnajst in dvesto sedemnajst sta identična. Za, proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Geschlossen. Konec glasovanja. 14 glasov za, 11 proti sprejeto. Predlog 35, nekaj strani bo treba preskočiti. Predlog 35, smo ga našli. Predlog 35 za, proti. Še enkrat, na 17. strani mojega glasovalnega seznama predlog 35 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo to zavrnimo, zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. 15 proti 10 je zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 40 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, pardon, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen ena omaknjeno, 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet, vendar preverimo. Glasujemo. 47. Geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 glasov proti, 11 za. Zavrnjeno torej. 48 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 glasov za, 11 proti, sprejeto kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 71. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, sprejet. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Osemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. In še končno glasovanje, gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. Enaindvajset glasov za, trije proti, en vzdržan glas tem je besedilo z veliko večino sprejeto. Čestitke poročevalcu. Prosim, da mu to sporočite. Sedaj pa naslednje glasovanje. Tu gre za sprejetje osnutka mnenja glede proračuna za leto 2019 in za mandat za trialog. Morten Lokegard je bil naš poročevalec. Morten, bi želel kaj dodati? That, that you know. Ja, rad bi vas uh, samo obvestil, da smo 27. predlog spremembe umaknili. Najlepša hvala. Hvala za opozorila. Glasujemo. Predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sedem za. Predlog spremembe sedem. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog osem za, proti, vzdržani, sprejet. Devet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe ena. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Osemnajst. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Petindvajset. Za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 je bil umaknjen, 28 z, v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, preverimo drugi del. drugi del predloga 28. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 glasov za, 9 proti. Sprejeto. Predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 34 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 35 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 36 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Preverimo predlog spremembe 36. Glasujemo geschlossen. Konec glasovanja. 11 glasov za, 12 proti zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani. Mislim, da gre za enako večino kot prav kar, ampak bomo preverili. Predlog 37 glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja z 12 glasovi proti, 9 za, zavrnjeno. 38 za, proti, zdržani, sprejet. Še končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Geschlossen. Konec glasovanja. 19 glasov za, brez glasov proti in s štirimi vzdržanimi glasovi sprejeto. Čestitke poročevalcu in veliko uspeha ob nadaljnih pogajanjih. Prišli smo do konca glasovanj, tako da lahko preidemo takoj na naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka 6. Preučitev osnutka mnenja glede zaposlovanja in socialne politike v evromočju. Poročevalec je gospod Huntis. 12. juni opovdne pa je rok za vložitev predlogov sprememb in glasovanje bo potekalo 11. julija. Kolegu Huntisu bi predala besedo za uvod za pet minut. Eh, Najlepša hvala predsednica. Ne, ne, perimeno legati je ti nisihijati srtušas, ali ste je tu šaj. Bom nekoliko počakal, zato da se zadeve v dvorani umirijo, zato ker je to res velika dvorana in uh, smo si zelo daleč, tako da se je težko sporazumevati. Najlepša hvala, predsednica, najlepša hvala tudi kolegom. Mnenje, ki mi je bilo dodeljeno, je po mojem mnenju zelo pomembno za ljudi v evroobmočju, torej za dobrobit tistih, ki živijo v evroobmočju. Zato je treba preučiti, kako bo območje Evropske monetarne unije vplivalo na izobraževalne in zaposlovalne politike v evroobmočju. Izvajanje Evropskega monetarnega območja je žal povečalo razlike in vrzeli med eh, državami članicami. Gre za sloviti prepad med bogatim eh, severom in revnejšim jugom. Treba je torej prilagoditi socialne in ekonomske politike za to, da bi se odzvali na posebne potrebe ljudi v teh območjih. Treba je okrepiti proračun komisije in treba je okrepiti tudi politike držav članic glede izobraževanja in usposabljanja. Mislim, da tu ekonomsko upravljanje ne poteka ustrezno. To je postalo jasno v zadnjem desetletju. Zadeve ne delujejo. Na področju socialnih politik in izobraževanja je prišlo do negativnih trendov v celotni Evropski uniji. Vrčevalne politike so bile uvedene v državah na jugu, v državah z evrom in zaradi tega je prišlo do zmanjšanja izdatkov za socialne politike, zdravje, socialno zaščito in izobraževanje. Mešanica politik, ki se uporablja v evroobmočju, je v večini držav članic privedla do tega, da je na voljo manj sredstev za izobraževalne politike. Veliko izključenih, število marginaliziranih državljanov se je povečalo, tudi število oseb, ki se izseljujejo zaradi bega možganov, se je povečalo predvsem na jugu. sedaj poskušamo ljudje izobraziti za to, da oziroma se usposobiti za to, da bi lahko zapolnili vrzeli na trgo dela, namesto da bi spodbujali njihovo splošno izobraževanje. Tako da pozivam k bolj uravnoteženemu pristopu zagotavljanje možnosti za izobraževanje za vse in zagotoviti bi morali vse življensko učenje. Izobraževanje usposabljanje in pridobivanje veščin bi morali spodbojati zato, da se posamezniki osebno razvijajo, ne zato, da bi na koncu zapolnili vrzeli na trgu dela. Kot veste, pri mnenjih nimamo veliko manevrskega prostora, bi pa me vseeno zanimalo, kaj bi radi povedali kolegi. Najlepša hvala pa tudi sekretarijatu za vso pomoč pri pripravi mnenja in najlepša hvala kolegom za pozornost. Zelo me zanimajo vaše pripombe, tako da bomo lahko izpopolnili naše mnenje. Najlepša hvala, gospod Huntis, najlepša hvala za predstavitev vašega mnenja. Sedaj sledijo poročevalci v senci. Za kolega Sagorakisa bo spregovorila gospa Ferhoen. Najlepša hvala. Najprej se opravičujem, da kolega Sagorakisa danes eh, ni z nami zaradi tega, ker eh, mora biti prisoten na drugih sestankih. V njegovem imenu bi torej povedala, da je osnovno izhodišče besedila dobro. Gospod Huntis je preučil gospodarsko-socialno-ekonomske razlike v evromočju in izpostavil je, da je treba zagotoviti enakopraven dostop do izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja za vse. ELS meni, da je javno izobraževanje in zasebno izobraževanje zelo pomembno za enake možnosti za vse, predvsem za mlade. Zato je treba zagotoviti ustrežno financiranje. Evropske institucije in države članice morajo med seboj učinkovito sodelovati za to, da zagotovijo boljše priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, zato da bi pripravili dolgoročne programe eh, za vajeništva, zato da bi lahko v to vključili če dalje več učencev in učiteljev v okviru Erasmus programa Erasmus. V skladu z Eurobarometrov skoraj vsaka druga oseba od, o, v starosti od 18 do 35 eh, se je usposabljalo. Sedem od desetih je dejalo, da je ta izkušnja vajeništva bila koristna in da jim je pomagala na teredno zaposlitev. Ta raziskava je pokazala, da so kakovostna vajeništva in pripravništva dobro urodje za dostop do trga dela. Zato popolnoma podpiramo pobudo za zaposlovanje mladih in jamstvo za mlade. Evropski parlament mora torej pozvati države članice, da bodo te mehanizme še bolj vse vključujoči in dostopni javnosti. Strinjamo se, da beg možganov, predvsem v južnih državah, negativno vpliva na gospodarstva teh držav. Zato je treba spodbujati vzpostavljanje kakovostih delovnih mest in okrepiti politike zaposlovanja v teh državah. Mladi bi, pri mladih bi morali vlagati tudi v njihove podnetiške zmo veščine. ELS izpostavlja pomankanje ustrezno usposobljenih v kreativnem sektorju na področju športa in izobraževanja. Tu je treba uvesti reforme tam, kjer je, je to zahteva situacija za to, da bi zagotovili ustrezne pogoje za poslovanje za vse. Zaradi tega je kolega Sagorakis, ki je poročevalec v Senci, predlagal tudi nekatere predloge sprememb. Hvala lepa, Sabine Perhajn, Luigi Morgano. Grazie. Hvala lepa. V imenu skupine SND bi rad potrdil to, kar je dejala ravno kar gospa Vrhajen. Čestitam poročevalcu, strinjamo se z njim. Cilj mnenja je analizirati zaposlovanje in socialne politike. To je tudi naša naloga v odboru za kulturo. Govorimo v državah evromoča, 19 držav je. Smernice za oblikovanje naše razprave pa morajo biti tiste, ki so v stebro o socialnih pravicah. Dve ključni temi sta, kjer lahko komisija posreduje, kar se tiče osebine. Izobraževanje od otroštva do univerze in prehod na trg dela. Jasno je, da morajo zaposlovanja politike v Evropi temeljiti na učinkoviti v neučinkovitem, univerzalno dostopnem izobraževalnem sistemu, ko bodo lahko ljudje razvijali svoje veščine glede na svoje sposobnosti in želje. V evropskem semestru vsako leto Evropska komisija objavi poročilo o zaposlovanju, oceni uspešnost posameznih držav po nizu kazalnikov. To smo 2018, letos torej to poznamo kot eh, socialno tabelo. Gre seveda za različne podatke, koliko učencev je odšlo na univerze in tako dalje. Ti kazalniki morajo biti kar se da natančni, če pa je potrebno, jih je potrebno pa tudi nadomestiti in dopolniti, kajti to je zelo pomembno. Nedavno je kar nekaj poročil, EUTS in Ecosoka, izpostavilo, da je ta sistem kazalnikov omejen in da ga je potrebno prenoviti. Kar se tiče besedila gospoda Huntisa, pa imamo kar nekaj referenc na kazalnike v evropskem semestru v naših predlogih sprememb, želimo to bolj natančno izpostaviti. Govorimo o ustreznem financiranju po 2020 za Evropsko jamstvo za mlade. To lahko storimo. Lahko razširimo to tudi na zaposlene za mlade, torej nekoliko bolj podrobni bomo kot gospod Huntis, ki je nekoliko preveč splošen. vključevanje mladih in dolgotrajno brezposlenih na trg dela, vse to si je potrebno ogledati skozi izdatke za izobraževanje, usposabljanje in tako dalje. To lahko povežemo tudi s prizmo pakta za zaposlovanje in rast. Če seveda želimo tukaj resnično kaj narediti, moramo ne samo povečati sredstva za te instrumente, ampak moramo imeti tudi prožnost, kar se tiče namennosti sredstva v državah članicah, da bodo najprej seveda podprli kadrovsko politiko, torej ljudi. Potrebno je se skupaj utemeljiti na pravih naložbah za izobraževanje in to od otroštva do univerze. Mi, odboru kult, za kulturne zadeve, pa bi morali doseči široko soglasje glede tega, kajti mislim, da je pomembno, da resnično prispevamo k tej temi. Hvala. Hvala lepa. porčalcev senc je kaj rade in zelenih ni. EFDD, videla sem jo še nedavno, pa je izginila. Tako da gremo naprej. Gospa Bild, prosim. Porčalka v senci ste, če želite, seveda lahko spregovorite. Non, mais c'est pas. Bon. Ok, vielen herzlichen Dank. Ich muss. Prav, hvala lepa. Naj opozorim še na to, da češke kabine žal ni več. Torej, lahko govorite češko, ampak v češčino ne bo več tolmačenja zaradi zdravstvenih težav. Hitro ukrevanje želimo. Tudi mačarske kabine ni več. Tudi mačarsko ne morete več govoriti, žal. Ja. Sedaj pa torej gremo naprej, Silvija Kosta, maksimalno dve minuti. E Hvala lepa, strinjam se s poročevalcem usmeritvijo mnenja in vsem, kar je dejal tudi gospod Morganov. Če želimo biti učinkoviti na tem področju, Ne smemo pozabiti, da moramo spodbuditi skupne večletne programe. Ena pomembnih stvari je, da novi kriteriji, naprimer za kohezijsko politiko, sedaj že vključujejo tudi raven izobraževanja. To je velik politični korak naprej. To je dejal tudi gospod Morgan. No, to je pomembno. Potrebno je ugotoviti, kaj počnejo države članice na področju izobraževanja, še pa posebno v bolj zapostavljenih področjih. Pomembno je, da torej imamo investicije v tehnologijo in inovacije. Pomembno je, da spregovorimo o naložbah v izobraževanje, še prav posebno v kriznih časih. Zagotavljati moramo vse življenjsko usposabljanje, zagotavljati pravico do izobraževanja, do študija ponuditi štipendije, tako da ne bo prav veliko učencev odpadlo na poti do univerze. Da ne bo prav velikega vsipa in da se bodo lahko tudi vrnili postopek izobraževanja, če bodo to želeli. In potem še končna točka, upravičeno je spostavljena mobilnost v tem trenutku, je bolj neprostovoljna kot prostovoljna. Potrebno se ukvarjati tudi z zajemnim priznavanjem kvalifikacij, vajeništvo, schema za mlade, to ste že omenili. Vse to bo omogočilo dostop do storitev, ki bodo po drugi strani omogočale mobilnost mladim in bodo lahko razširili svoje izobraževanje ne gre samo za iskanje eh, delovnega mesta, gre za osebni razvoj postopka izobraževanja. Tako so ljudje svobodni in lahko tudi spremenijo zadeve, če jim kaj ni všeč. Hvala lepa. Se pravičujem, se pravičujem, gospa Bild, ne sporozum bi bil, če želite, seveda, beseda je vaša. Prosim. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsedujoči, hvala gospodu Prčevalcu. Vlaganje v Izobraževanje je zaenkrat pogojeno z vrčevalnimi ukrepi, eh, tudi vedno več bega možgana imamo z juga na sever eh, in to omogoča bolonski proces in pa Erasmus. In to drži tudi zato, ker um, imigracije pri študiju vodijo v imigracije pri delu. Na nizozemskem so imeli študijo, ki, so pokazali, študijo, ki je pokazala, da vsak mesec študija, študiranja v uh, tujini pomeni, da se boste zelo verjetno odselili iz svoje domovine. To študijo so izvedli v, na nizozemskem. Predstavljajte si, kakšne rezultate bi dosegli, če bi jo izvedli v Grčiji. To je začaran krok. Zakaj vlagati v više šolstvo? To bo bilo koristno zlasti za bogatejše države. V končni fazi pa se bo zgodilo, da bodo državljani iz revnejših držav šli delati eh, manj kvalificirana dela v bogatejše države. Eh, na to vprašanje je treba odgovoriti. Če ne, se zna zgoditi, da se bodo razlike med državami članicami še poglobili. Hvala. Hvala lepa. Sedaj še Anoflin. Dve minuti največ. Hvala lepa. Z večino pripombe se strinjam. To sedaj, da je obi, da je to premalo odločno, če EU gre po federalni poti in seveda gre, potem mora to postati unija transferjev. Če si pogledamo kromske razlike med Nemčijo in Italijo, naprimer, od vzpostavitve evro moča, bi se kar zjokali. Nekaj se mora zgoditi, da bi to radikalno spremenili, ali pa bomo videli zelo veliko podobnih populističnih procesov kot v Italiji. Recimo Nemčija, Nizozemska boste morali najbolj financirati unijo transferjev. In to ne samo, kar se tiče določ socialne varnosti za ljudi na južnih področjih, ki nimajo možnosti in prihodnosti, ampak tudi na področju usposabljanja in izobraževanja. Če želite, da bodo južne države dvignile produktivnost, da se bodo lahko kosale z drugimi državami, potem bo potrebno veliko naložb v usposabljanje in izobraževanje. To je ključno. In to je pozitiven način, ne pa samo sporočilo Bupa. Bo pa to drago. In nacionalni finančni ministri si tega ne morejo privoščiti. Če želite, da bo evro moče še imelo prihodnost, mora imeti torej onijo transfere v severne države, ki so pridobile z evro močem, imajo ugodna politna razmerja, morajo pomagati južnim in dvigniti produktivnost, druge poti ne bo. Danke. Hvala lepa. Julie Ward, dve minuti, največ dve minuti. Uh, Zelo me je zaskrbelo, ko sem slišala gospod Bild, ko je dejala, da, bi zadeve, da je zadeva kot Erasmus plus težava za mlade, ki skušajo najti delovna mesta in ki skušajo se usposabljati. Gospa Bild, ne posluša me. Gospa Bild, govorim torej v odziv na vaše pripombe. Spet bom začela. Zelo me je skrbelo, ko sem slišala, da ste dejali, da je Erasmus Plus ena od težav za mlade, kar se tiče zaposlovanja in usposabljanja. Prejšnji vikend, kot tudi Sirvi, sem bila na dogodku Evrope mladi. 9000 mladih iz vse Evrope je bilo mladi, ki verjamejo v evropski projekt. In zelo, zelo jasno je, če se pogovarjate z njimi, da menijo, da je Erasmus Plus resnično, resnično ključni projekt za to, da lahko vodijo medkulturni dialog, da si lahko izmenjujejo izkušnje, pridobijo izkušnje, kar jim bo omogočilo skanje dela. Torej, želim jasno povedati, mladi imajo radi Erasmus, radi imajo mobilnost, to jim daje možnost, da potujejo po Evropski uniji in širše, da sodelujejo, so navdihnjeni in pripravijo nove projekte in zgradijo boljši svet. V tem odboru torej mislim, da je široko soglasje, da je Erasmus Plus resnično dober evropski projekt in ga moramo podpreti. Ne gre pa samo za bogate otroke, ki študirajo na univerzah v drugih državah. Ne. Tukaj gre za vse projekte, ki so včasih bili druge, v drugih ukrepih, mladi v akciji, naprimer. Tisti projekt, ta projekt je skušal pomagati najbolj ranljivim mladim avtistom, z disleksijo in tako dalje. In to poznam, ker to sem prej počela, preden sem prišla v politiko. Hvala lepa. Sedaj pa komisija. Želite kaj povedati? Oh, ne vem, če je kdo tukaj z komisije. Dve minuti največ, prosim. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa. Federico Lucidi z GD za poslovanje, socialne zadeve in kočevanje. Hvala lepa poročevalcem in poročevalcem senci za ta osnutek mnenja. Pozorno smo si ga ogledali. Teme, s katerimi se ukvarja, še prav posebno naložbe v izobraževanje in usposabljanje, pa tudi kakovost in vključujoče izobraževanje, vse to je seveda osrče Evropskega socialnega stebra. To ima prav posebno mesto v procesu Evropskega semestra v zadnjih letih, še prav posebno v priporočilih za države. To je bilo podano 23. maja strani komisije. Še naprej bomo pozorno spremljali te pobude, smo pa pripravljeni sodelovati s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Ja, Hvala lepa. Za zaključek dobi še enkrat besedo gospod Huntis. Če želite še kaj dodati, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za zelo zanimiva mnenja in predloge. Moram priznati, da vem, da je to zapleteno vprašanje. Kar se tiče današnjih razmer na področju izobraževanja in usposabljanja, mislim, da se v bistvu strinjamo. Imamo kar nekaj številk, podatkov Eurostata, ki govori o pojavih, ki sem jih omenjal in ki so v bistvu mnenja. V razpravi in po tem, ko bomo dobili priloge sprememb, moramo ugotoviti, kje tiče razloge in kaj lahko storimo. Iskreno torej govorim, storim vse, kar je v moji moči, da bi našli skupni pristop, da bi se dotaknili vzrokov za te težave, čeprav se bojim, da je naš pristop malo drugačen. Vsi govorijo o tem, da potrebujemo javno financiranje, vendar po evropskem semestru je proces povezan s tem. Je proračun držav članic vedno tak, da mora spoštovati pogoje pakta za stabilnost. Torej, gre za to, da moramo spoštovati majo za primakljajo. Morali bomo kotiti, kako to obiti. Potrebovali bomo torej pozitivne predloge, ne bom dolgo govoril. Naj samo povem še tole. Storil bom vse, kar je v moji moči, obljubim, da bomo dosegli soglasje glede skupnega pristopa, da bomo lahko podali svoje ocene, predloge glavnemu poročilu, da bomo lahko pritisnili na komisijo in zahtevali od njih, da naj gredo bolj v pozitivni smeri. Kajti to je samo srce tega, kar počnemo v tem odboru. In to je zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, kolegice in kolegi, za pripombe. Sedaj pa napeto čakam na vaše predloge sprememb upam, da bomo to uspešno zaključili. Hvala. Ja, Hvala lepa. Priznam, ta dvorana je res nepregledna. Preden sem dala besedo komisiji in potem še poročevalcu, se je javila še enkrat gospa Bild, žal pa sem to spregledala. Prosim, če se da kratko. Merci, madame la présidente, c'est pas bien. Yeah, voilà, c'est ça, c'est bon. Je n'ai rien. Eh, Gospodin bi želela odgovoriti, mislim, da ni prav razumela tega, kar sem povedala. Jaz sem v nedeljo tudi šla se srečati z mladimi, tudi sama sem organizirala skupino, tako da sem še šla srečati z njimi, tako da sem prisluhnila mm, temu, kar so povedali. Povedali so, da je razmus nekaj čudovitega, kar, vedno, kar je vedno delovalo zelo dobro. Ampak paziti je treba. Erasmus vam odpre vrata uh, v nove dogodivščine in odpre tudi možnost bega možganov. E, odpira možnost a, eh, mladim tudi seveda, da um, se naučijo drugih jezikov in druge kulture. To pa je dobro in to je tudi nekaj drugega. Eh, Rok za predloge sprememb 12. junija ob 11. Glasovanje pa potem 11. julija tik pred poletnimi počitnicami veliko uspeha pri nadaljem delu in posvetovanjih. Prepričana sem, da bomo dosegli skupno stališče, dobro skupno stališče na našem odboru in bomo toliko posvetovali pristojnem odboru. Tako, sedaj pa točka 7, poročanje o seji skupine za spremljanje izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Najprej dobi besedo gospod Zdrojevski, da nam pove več o trenutnih dejavnostih. Prosim, beseda je vaša. Pani predsednica, šanovne. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Čisto na kratko. Po eni strani lahko vidimo, kaj se dogaja, to lahko spremljamo, beremo uradne dokumente, lahko spremljamo faze pogajanja o Brexitu. Pogajanja torej so bila nekoliko pospešena. Nekaj odločitev je že bilo sprejetih, zdi pa se, da bo šlo za partnerstvo. Partnerstvo s prehodnim obdobjem. To je torej za nas precej zanimivo, glede tudi na finančno perspektivo. Prav tako pa moramo razmisliti tudi o tem prehodnem obdobju. Torej, nekaj številk in dejstev. Evropski parlament je marca v Strasburgu sprejel ključno resolucijo, kar se tiče pogojev izstopa Združenega kraljestva. Prvič so nas eh, prosili za naš prispevek in v imenu skupine za spremljanje izstopa, smo vključili naša mnenja in to vključili v poročilo. Glede na koledar, verjetno pred jesenjo letos ne bomo poprašani, glede nekaterih elementov, ki so povezani s to resolucijo. Biti pa, moramo, biti pa moramo zelo, zelo čuječi. Paziti moramo, kaj se dogaja na teh področjih. Tri področja so Erasmus, priznavanje diplom, pa tudi nekateri drugi elementi, ki so povezani eh, z državljanskimi pravicami. Naj vam povem, da zaenkrat še ni gotovo, da bomo imeli pridružitveni sporozum. Čas teče, britanska vlada pa še ni točno specificirala prihodnih odnosov z EU. Kar se tiče elementov, ki so pomembni z našim delom, pa je gotovo tole. Obstaja dogovor o priznavanju poklicnega izobraževanja. To je že dejstvo po Brexitu in tudi v prehodnem obdobju se bodo te kvalifikacije priznavale. Drugič, v tej fazi lahko rečemo, da Erasmus, ustvarjalna Evropa in Evropa državljanov, da bodo ti programi delovali še naprej tako kot zaenkrat v tem prehodnem obdobju do 2021. Poprašal sem tudi o podaljšanju tega prehodnega obdobja in govor bil, da lahko bi se to zgodilo. Če pa se to bo zgodilo in če bo Združeno kraljestvo spremenilo svoje mnenje, kar pomeni, da bi se morda želeli vrniti v EU, bi potem morali spet začeti nov postopek od začetka. Tako kot to storimo z drugimi tretjimi državami. Združeno kraljestvo pa bo znotraj konvencije Evropskih šol do šolske leta 2021. Kasneje ne vemo, kaj bo. Težko je napovedovati potem pa sporozum o izstopu. Tukaj je vključeno tudi prehodno obdobje, vendar pa to prehodno obdobje ne bi bilo potrebno, če bi ta sporozum bil pripravljen za do meseca aprila naslednjega leta, vendar pa zdi se, da tako ne bo. Vse strani tako pravijo. Do 2021, torej v prihodnem obdobju, bo Združeno kraljestvo še naprej izvajalo v celoti evropski pravni red, bo tudi del carinske unije in skupnega trga, bo torej plačevalo vse prispevke in bo da tudi ti še vedno pod pristojnost Evropske sodišče. Ne bodo pa sodelovali pri sprejemanju ločitev. Razlogi so seveda jasni. In lahko rečemo, da Združeno kraljestvo verjetno ne bo želelo podaljševati prehodnega obdobja, zato ker pač ne bodo več mogli sprejemati odločitev. Karkoli že se bo zgodilo po 2021, po koncu prehodnega obdobja, bi moralo biti zapisano tudi v tem pridržitem sporozumu, kot sam to imenuje. Ni pa jamstva, kar se tiče nadaljevanja Erasmusa, ustvarjanja Evrope ali programov, ki so na blizu. In končno. diplome srednjega izobraževanja, tisti, ki bodo torej pridobili diplome leta 2021, te diplome bodo še priznane, kaj bo kasneje, pa ne vemo. Toliko z moje strani, torej čisto na kratko, hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa za to umestno poročilo. Več v tem trenutku tudi ne more biti. Mislim, da bomo to še naprej pozorno spremljali, kaj se dogaja, še prav posebno, kar se tiče naših področji. Naj vam zagotovim, da bo ta tema tudi na konferenci predsednikov odborov gotovo še aktualna. To se zgodi vsake toliko in vas bomo o tem tudi ustrezno obveščali, kaj nam bodo poročali in sporočali, kaj bomo slišali tam. Zaenkrat Vse samo gospod Oflin, javi k besedi, prosim. Minuta. Hvala lepa. Naj samo povem, ni vam potrebno skrbeti, sedaj imamo zlomljeno premijejko, ki bo storila vse, kar bo sta komisija in barnije dejala. Celo to, da se bo ta strinjala, da bo EU še naprej imela vlogo, tudi potem, ko eh, Združeno kraljestvo ne bo več v Cenijski uniji in sedaj tudi pravijo, da je že eh, vprašanje Severne Irske rešeno in da bo šele takrat zapustila Združeno kraljestvo, Cenijsko unijo in skupni trg. In premjerka bo pripravljena popisati vse čeke in se vam zahvaliti za finančne zahteve. Torej, dokler imamo to premjerko in nadzoruje Združeno kraljestvo, imate res dobrega zaveznika. Združeno kraljestvo bo popustilo povsod in to je verjetno boljša novica za veliko izmed vas, kot je to zame ali Britance. Ampak tako pa če. Theresa May ne se spravila v tak eh, grozen položaj. Hvala lepa, nihče drug se ni javil. Gotovo pa se bomo na to temo še vrnili in gotovo se bomo s tem ukvarjali tudi še po letu 2019. Zaenkrat pa prisrčna hvala gospodu Zdrojevskemu in skupini za spremljanje izstopa za vaše delo. To bomo pozorno spremljali in če bo potrebno, se bomo to tudi še, tega tudi še lotili. Zdaj pa točka 8. To je študija odbora KUD, ki jo je naročil in vodil tematski sektor skladi ESI ter kultura, izobraževanje, mladi in šport. Spomnili se boste, da smo to študijo naročili pred nekaj časa, kaj ti pred naslednjim mestnim pregledom smo se trdo borili za to, da bi v strukturnih skladih, pa tudi v novem skladu EFSI, vprašanje naložb na področju izobraževanja, kulture je odigralo pomembno vlogo. In tukaj lahko država članice dobijo kar precej sredstev. Kot veste, običajno države članice uporabljajo s temi sredstvi, mi pa smo ustvarili možnosti, kako se to zgodi. Radi bi vedeli, ali te možnosti države članice tudi izkoriščajo, ali države članice možnosti, ki smo jim jih dali v skladi ESI, tudi na področju izobraževanja in kulture, uporabljajo ta sredstva in to na način, kot bi si mi to želeli in kot smo si predstavljali. Mislim, da je študija zelo aktualna, prihaja v pravem času, začenjamo z razpravo o vseh novih programih in morali bomo podati tudi mnenja, kar se tiče strukturnih in eh, kohezijskih skladov, tudi kar se tiče EFSI-ja. Zato danes prisrčno pozdravljam Majka Kojna in Malin Karlsberg z Centra za strateške in ocenjevalne storitve predstavila bosta to študijo, pripravila sta to študijo, sedaj pa ju torej prosim, da predstavite rezultate. Vem, da je to zelo izčrpna, dolga študija, videla sem jo že. Predlagam, da si jo vsi preberete, prosim pa, da se osredotočate na ključne sklepe in vsak dobi pet minut za predstavitev rezultatov, potem pa bomo imeli tudi nekaj časa za razpravo in vprašanja. Hvala lepa, da ste danes z nami. Gospod Kojn, beseda je vaša, oziroma kdor pač želi začeti. Um, uh, Najlepša hvala za te uvodne komentarje. Uh, Poročam vam o poročilu, ki smo ga izvedli v zvezi s uporabo strukturnih in investicijskih skladov za namene izobraževanja, usposabljanja in športa. Najprej bomo pokomentirali pravni okvir, potem pravila, skladno s katerimi se lahko uporabljajo skladi ESIF, prav tako bom pokomentiral, v kakšni meri so zagotovili pomoč za določena področja. Na kratko pa bom predstavil tudi pregled naših ugotovitev in eh, pokomentiral še, kaj pričakovati za prihodnost in eh, navedel par priporočil. Kar zadeva okvir, ki določa, katere sredstva ESIF se lahko uporabljajo, gre poštevati prvo kot prvo pač pogodbo, določbe pogodbe in pa za vsako programsko obdobje je treba tudi upoštevati uh, posamične uredbe za ESIF. V trenutnem obdobju sta izobraževanje in usposabljanje zelo dobro zastopana. To je eden izmed enajstih tematskih ciljev, za katere se lahko države članice odločijo v smislu investicij. Kulture in športa pa ne morejo države članice financirati iz ESIF-a. Uh, ampak samo kot inštrumente, kot vektore um, gospodarskega in socialnega razvoja, tako da ima drugačen status. Tudi mladina je ciljna skupina, zlasti preko inicijative za zaposlovanje mladih, ki je bila sicer eh, zunaj našega področja, uh, našega področja študija, tako da smo samo na kratko pokomentirali to vprašanje. V predpisih smo ugotovili tudi, da obstajajo ogromne omejitve, naprimer tematska koncentracija, ki določa, da morajo države članice osredotočiti naložbe v štiri glavna področja, ki so potem navedena pod cilji raziskave in inovacije, podpora za uporabo informacijske tehnologije, podpora MSP-jem in pa prehod na nizkooglično gospodarstvo. Prav tako pa obstaja predhodna pogojenost, To so predpisi, ki določajo, da mora države članice imeti sprejet primeren politični okvir um, za izvedbo projektov na različnih uh, področjih. Naprimer, pametna specializacija je zahteva za izdatke na področju raziskav in inovacij. To je torej okvir, ampak vse to je treba potem raztolmačiti še na nacionalni ravni. Najprej se sklene dogovor o partnerstvu tam se določijo, kakšne so prioritete države članice, izmed nabora pač eh, prioritet. Potem pa se sprejme še operativni program, kjer se natančno opiše, kako bodo ta sredstva porabljena v države članici ali v regiji. In potem pridemo do konkretnih projektov, kaj se konkretno dogaja na terenu. Eh, se opravičujem, ker vas motim. Ta skupina, ki je na koncu, ki je v kotu dvorane, prosim, da odidite iz dvorane, če se morate pogovarjati, ne pa v dvorani. Moti. Um, so, uh, torej, tole prosojni, na tej prosojnici pa vidite, kakšen je odnos med različnimi področji. Uh, projekti, kjer zares pride do izvajanja ukrepov, se določijo v sporazumih o partnerstvu na nacionalni ravni, upošteva se 11 tematskih ciljev in pa bolj podrobne eh, prioritete na področju naložb. Upoštevati pa je treba tudi omejitve v, obliku, v obliki predhodne pogojenosti. In pa ta pogoj tematske koncentracije. V tem okviru smo pač najprej želeli preučiti, kakšne informacije so na voljo o izdatkih v trenutnem obdobju. Lahko se izberete za, lahko se odločite za pristop od zgoraj na vzdolj in preučite, kaj je objavil Digi Regio, izobraževanje in uh, usposabljanje to področje bilo deležno tam okoli 39,2 milijard evrov, ampak na ta način e, pozabimo na skrite izdatke, ki e, so aktivne na drugih področjih. Izobraževanje in usposabljanje sta prav tako zelo pomembni področji pri doseganju ciljev na e, drugih področjih. Izdatki na področju športa in kulture pa se dogaja pod drugimi razdelki, šport in kultura, se uporabljata kot inštrumenta za to, da se dosežejo drugi cilji. Če si pogledamo absolutne številke, ne bomo dobili dobrega pregleda v zvezi s tem, kar se dogaja na področju izdatkov uh, ki ne zanimajo. Potem lahko tudi preučite informacije na terenu samem. Preučili smo situacijo v devetih državah članicah, ki jih vidite tudi na prostornici in um, analizirali smo, kaj se dogaja pri izvedbi posamečnih projektov in um, kako porabljajo te izdatke posam, na posamečnih področjih. So pa informacije, ki jih objavljajo od države do države, zelo raznolike. V določenih državah članice smo dobili zelo natančne informacije, v spet drugih pa ne. Kakšne so glavne ugotovitve? Izobraževanje in usposabljanje sta najpomembnejša individualna cilja, prav tako pa sta inštrumenta, kako doseči druge eh, cilje. Naprimer, če eh, želite spodbuditi večjo uporabo informacijske tehnologije, boste to verjetno dosegli z usposabljanjem. Eh, tako da se veliko aktivnosti odvija tudi pod drugimi razdelki. Italija ima tudi operativni program za kulturo, kot tudi Poljska, druge države pa niti ne. In morda so ti programi še manj obsežni kot v prejšnjem obdobju. Pametna specializacija pogosto vključuje tudi kulturne in kreativne industrije, tudi šport, in tam je možno videti aktivnosti na področju, ki nas zanima. Drži pa, da je šport malce nižje profiliran kot cilj, se pa šport pojavlja na drugih področjih ogromno. Eh, oziroma pogosto se dogaja, da preko športa želimo doseči tudi druge cilje. Mislimo, sicer to ni povsem jasno, ampak mislimo, da je prišlo do znižanja v tem obdobju, znižanja izdatkov za kulturo in šport kot rezultat eh, tematske koncentracije. Samo v primeru par držav sicer lahko navedemo konkretne uh, dokaze, ampak kaže, da je prišlo do znižanja. Mladina je zelo pomembna tema posod, zlasti v državah, kjer je stopna brezposelnosti mladih visoka, naprimer Španija in Italija. Pogosto boste videli, da se tri oziroma štiri področje združuje, naprimer ima projekt izobraževanja, ki vključuje tudi šport in kulturo in je namenjen mladih. Prav tako pa obstajajo močne povezave z Erasmusom Plus in kreativno Evropo, zlasti zdaj, ko se v okviru Erasmusa Plus osredotočamo bolj tudi na socialne elemente. Kaj pričakovati v prihodnosti? Tu smo najprej želeli opredeliti skupne teme v področjih, ki smo jih pročili. Uh, na štirih področjih, na vseh štirih področjih se osredotočamo na to človeško plat razvoja, ne pa na tehnološko. In ta človeška razsežnost eh, gospodarskega in socialnega razvoja je glavna značilnost teh štirih področjih. V teh štirih področjih um, na različen način promoviramo kreativnost, uh, angažma, predanost eh, in pomagajo tudi pri komunikacijah. Tako da ogromno človeških dejavnosti je zaznati v teh področjih, ki smo jih preučili. Ta področja so ključna za razvoj, ampak mislim, da se to ne podarja dovolj pogosto v SAIF-ju. Drži, da so ta področja vedno bolj pomembna, tudi za globalne konkurence, ampak tudi zaradi robotizacije, avtomatizacije. To bo vedno bolj pomemben aspekt, saj vedno več strojev nadomešča ljudi. Najprej smo torej želeli proučiti vsako področje posebej. Ampak eh, kumulativno je to zelo težko izvesti. Zelo težko se je v okviru SAIF-ja odločiti za to, da boste zagovarjali samo en sektor, drugih pa ne. Zato predlagamo, da bi sprejeli bolj celovit pristop. To bi znalo imeti eh, večji učinek, zlasti na dolgi rok. Kakšna so naša priporočila? še vedno je treba opraviti ogromno dela. Že pri samem ozaveščanju tega, kako pomembna ta področja so, zato imate zelo pomembno vlogo tudi vi, evropski poslanci, ampak tudi komisija. Ključno priporočilo pa bi bilo to, da bi moral bodoči ESAF se osredotočiti na na eh, krepitev eh, človeških veščin. To je ključno za razvoj. Seveda so pri tem pomembna tudi štiri področja, ampak to moramo tudi okrepiti z uporabo predhodne pogojenosti za to temo, da je, to, da je ta tema predpogoj za vsa štiri področja. Prav tako pa moramo biti pripravljeni na spremembe v, prihodnost, v prihodnosti. Pogosto se nam očita, da poskušamo z SAF-em e rešiti probleme preteklosti. Moramo se bolj osredotočiti na eh, prihodnost, zlasti na ulogo, ki jo uh, eh, imate izobraževanje in usposabljanje kot del pogodbe. Omenja se tudi cela vrsta drugih uh, priporočil, naprimer to, da opozorimo na to, kako pomembna je neformalna vloga izobraževanja in usposabljanja. To je mehanizem, kako doseči druge cilje. Ko preučujemo strukturne sklade, vidimo, da se osredotočamo na cilje in rezultate, ne pa na mehanizme, ki vam omogočajo, da jih dosežete. Ampak vsa štiri področja so tu zelo pomembna eh, kot eh, mehanizmi za doseganje drugih ciljev in mislimo, da je prav opozoriti tudi na to. Zato pa bi morali eh, točno vedeti, kako se izvajajo konkretni eh, programi, vse od eh, snovanja, od začetka programov in do končne ocene izvajanja programov. Pametna specializacija se mora nadaljevati. Jasno mora biti, kako pomemben je tudi ta aspekt pri razvoju, prav tako pa je treba imeti postopke spremljanja nacionalnih in evropskih organov, zato da bi videli točno, kaj se dogaja. Obstaja tudi ogromno organizacij, ki so zelo aktivni na tem področju. Treba zagotoviti podporo tem organizacijam, to namreč pomeni številne koriste, koristi, predvsem za njih, seveda, bolj profesionalni so odnosu do svojega dela na področju gospodarskega in socialnega razvoja, so zelo pomembni igralci na tem področju, zelo pomembni akteri in uh, mislim, da bi jim morali pomagati. Hvala. Ähm, Najlepša hvala. Predlagam, da nadaljujemo po postopku ping-pong. Vsak ima možnost zastaviti vprašanje, na to pa sledi takoj odgovor. Kdo želi začeti? Kaj ti drugače bom začela jaz? Ähm, bom začela kar sama. Glede eh, končnega rezultata me zanima, ali menite, da možnost, da se strukturni skladi uporabljajo tudi za področje kulture, izobraževanja in športa, da je to bil uspešen projekt? Ali ste prišli do ugotovitve, da se države članice tega zavedajo, da imajo to možnost? Kajti na področju kulture opažamo, da so za ta področja pogosto pristojne občine. In eh, kultura je pri občinah pogosto tisto prvo področje, pri katerem začnejo vrčevati. Tako da me zanima, ali so ti akteri z možnostmi dovolj seznanjeni, ali menite, da bi morali še ozaveščati, ali imate na voljo tudi odstotke v okviru ESIF-a, naprimer. Koliko projektov je bilo izvedenih eh, na tem področju v primerjavi z drugimi projekti? Ne vem, ali lahko to izrazite v odstotkih. Vsekakor bi bilo zanimivo izvedeti, kaj o tem. Um, Zelo težko je vedeti točno, kaj se dogaja na terenu. Uradne številke namreč vse vključujejo pod celotni cilje. Naprimer, če imate projekt na področju športa ali pa kulture, kjer pa je tudi aspekt razvoja informacijske tehnologije, potem bo to zavedeno pod eh, naslov, pod razdelek informacijske tehnologije. Edini način, kako točno vedeti, kaj se dogaja, je, da pogledate vsak eh, projekt posamečno, na tisoče jih je, zato da bi videli, kaj se dogaja. To smo mi sicer izvedli v določeni meri, ampak države članice imajo različne prakse, kar zadeva objavo informacij. Danski, naprimer, gre zelo dobro, točno vidite, zakaj so porabili ta denar in kaj so dosegli v okviru individualnih projektov. V drugih državah pa je odkrito povedano zelo težje to. V večjih državah, naprimer v Španiji. V Španiji imajo uh, eh, 64 operativnih programov, nekatere na nacionalni, spet drugi na regionalni ravni. Zelo težko je najti oziroma izvedeti, kaj se dogaja. Včasih so regije tiste, ki objavljajo, je pa imajo včasih eh, država. Zelo težko je prečesati vse te informacije, odgovore, torej, da ne vemo točno, za kakšne številke gre. Mi pa smo v preteklosti objavili številke glede izdatke z naslova strukturnih skladov, glede, glede kulture in športa in dali na voljo tudi številne primere. In jasno je, da za obe področji velja, da se odvija ogromno ustvarjalnih projektov. Ogromno projektov uporablja šport, kulturo, usposabljanje in izobraževanje, zato da bi dosegli druge cilje. Vse od inovacij, tehnologije do uh, socialnega delovanja, družbenega delovanja. In te, ta področja so zelo močno predstavljena uh, in so zelo učinkoviti načini, to, kako doseči cilje. Tako da ogromno se dogaja, ampak končni komentar je ta, da menimo, nismo vsem prepričani, ampak v določenih državah obstajajo dokazi, da tematska koncentracija pomeni manj izdatkov, zlasti za kulturo in šport, v primerjavi s eh, prejšnjim programskim obdobjem. Ampak dobili smo samo parcialno sliko. Uh, Eh, te situacije. Lahko se zgodi, da pač eh, to, kar sem povedal, ne drži, tako da ne želim preveč absolutno ustrajati pri tem stališču. Sevija? E, In tanto voljo. Najlepša hvala. To eh, abbiamo... Najlepša hvala. Jaz sem prebrala študijo, ampak mislim, da želimo vsi priložnost, da ta dokument pročimamo na malce bolj podroben način. Mislim, da bi bilo prav, da eh, ta dognanje v zvezi s tem, kaj se dogaja na terenu, primerjamo tudi s sistemskimi ugotovitvami. V Italiji 90 odstotkov vseh sredstev upravljajo regije, tako da vem, kakšne težave nastanejo pri upravljanju teh sredstev. V Italiji imamo tako imeno odprto kohezijo in vse gre v ta sistem. Uh, In moje vprašanje je sledeče. V novem programu za kohezijske in strukturna sredstva moramo pač najprej vedeti in razumeti, kakšni bodo ti novi kazalniki v zvezi s stopno izobraževanja, bi lahko to uporabili za to, da bi točno razumeli, za katera področja namenjamo sredstva in da potem primerjamo tudi izdatke z rezultati. Povedali ste, da imamo eksante pogojenost in pa tematsko koncentracijo. V prejšnjem programskem obdobju smo se zares borili, da je bila kultura ob, um, vključena v šesti cilj. In mislim, da smo s tem dosegli veliko. Ampak težava je v tem, da je problematično včasih izvedeti, kam gredo ta sredstva tematsko in kdaj pride do pametne specializacije in kdaj se vlaga več v človeške vire. Vse to mora postati bolj vidno. Želimo pač točno vedeti, kam gredo ta sredstva računovodsko gledano. Vi ste povedali, da je tudi vaš uh, model, lahko bil nek predlog. Zanima me, kako skladni so horizontalni predlogi s strukturnimi skladi. Imamo velike programe, kot so Kreativna Evropa, Erasmus Plus in tako naprej. In zanima me, kako na podlagi vaših izkušenj s terena, kako se izvajate programe. Vse skupaj nekako pomešano na terenu vidimo, da se strukturni skladi in drugja, drugi programi Erasmus Plus ne uporabljajo skupaj v zadostni meri komplementarno. To drži? Uh, Začel bom z zadnjim vprašanjem. Ja, mislim, da drži. Da obstaja konvergenca med ESIF-om in uh, drugimi programi. To je bil tudi vse skozi namen, sicer da bi lahko projekte iz Erasmusa Plus nekako prevzeli. Teme se nekako zbližujejo. Veliko projektov, zlasti v okviru Erasmusa Plus in tudi v kreativni Evropi, eh, se zdaj ne našajo na neke socialne izide, kar pa je bolj skladno z Evropskim socialnim skladom, Na dolgi rok pa obstaja neka nevarnost, po našem mnenju. Če se bomo osredotočili samo na uradne okvire, ki so sicer zelo pomembni. Kot sem povedal že v sami predstavitvi, gre tu razumeti tudi, oziroma moramo tu razumeti, da so ta področja pomembna tudi v smislu inštrumentov, s katerimi lahko a, dosegamo druge cilje, naprimer izobraževanje in usabljanje sta inštrumenta, s katerim lahko a, dosežemo tudi druge cilje. Nekateri projekti so namenjeni samo izobraževanju in usposabljanju, ampak pri nekaterih drugih projektih pa uporabljajo a, izobraževanje in usposabljanje kot sredstvo, kako doseči neke druge cilje. A, Tako da, če želimo razumeti zares, kaj se dogaja, se moramo posvetiti ne samo eh, ciljem, izidom in indikatorjem. In obstaja pač neka tendenca, da se osredotočamo na to, ampak kako um, upoštevati tudi te umestne mehanizme, tudi to je treba upoštevati. V zadnjih nekaj letih je prišlo do spremembe pri ocenjevanju in sicer želimo se tudi osredotočiti na to, kako um, upoštevati te mehanizme, ki omogočajo doseganje drugih ciljev. In zelo pomembno je, da ta proces spodbujamo še naprej. Dogaja se namreč ogromno, ne samo na področju izobraževanja in usposabljanja. Tudi pri športu smo pač opozorili na to, kako se šport uporablja za to, da se doseže celo vrsto različnih ciljev. zato da se ukrepi znanstveni razvoj, naprimer, in vse do naprimer, vključevanja izključenih uh, skupin, tudi zato lahko uporabljamo šport. Ni, nisem pripričan, če sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Ja, vielen herzlichen Dank. Kuk in die Runde. Najlepša hvala. Oziram se po omizju. Bi še kdo želel zastaviti kakšno vprašanje? Očitno ne. Prepričana sem, oziroma gospod Gramatikakis, če želi besedo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Študija in predstavitev sta bili izjemno zanimivi. Zavedam pa se, kako težko je ustvariti se zres točen pregled tega, kaj se dogaja s temi sredstvi iz strukturnih skladov. Zlasti se mi je zdela zanimivo nekaj. Vprašanje brezposelnosti mladih. Vaše številke kažejo, kako prisoten je ta pojav v številnih državah članica, zlasti v Grčiji, naprimer, imajo ogromno brezposelnih mladih. strukturno poskušajo sicer rešiti ta problem, ampak ta, eh, to brezposelnost je teže eh, rešiti kot eh, brezposelnost drugih starostnih skupin. Še vedno je brezposelnost mladih več kot 20 odstotna pri nas. Zelo težko pa vem je razumeti, kaj se uh, dogaja v zakulisju teh uh, tisočih programov, kako točno se uh, odvija financiranje. Bi lahko še kaj dodali z tem? Um, I, I think it's uh, quite important or, or an important point about. Pri ESF je pomembno to, kako države članice prilagodijo uh, celotni okvir, zato da bi upoštevali svoje okoliščine. Mi smo preučili primere v, osmih državah Grčija nažalost ni bila vključena, ampak v teh osmih državah smo opozili, da obstajajo ogromne razlike v, v, v tem, kako se je država članica lotila brezposelnosti in pa brezposelnosti mladih. Naprimer, na, v Nemčiji, na Danskem to pravzaprav ni velika težava. Pravzaprav so se te težave lotili samo s prekvalifikacijo uh, zaposlenih, to se, uh, na to so se osredotočili, v Španiji in v Italiji, ker pa je to večji problem, pa so se tega lotili drugačne. To so vključili tudi v operativne programe, ki so jih izvajali v teh državah. Ogromna fleksibilnost, skratka, vam sistem omogoča in to je zelo učinkovit način ukrepanja na tem področju. E, Inicijativa za zaposlovanje mladih e, je sicer nekaj, za kar ta odbor ni pristojen, Eh, tako da tega nismo proučili v okviru te študije, ampak je zelo pomemben del celotne slike, ni pa del naše študije. Obstaja pa, številne, obstajajo pa številne dodatne dejavnosti, zlasti v državah, kjer je to bolj problematično. In te inicijative so povezane tudi s pobudo za zaposlovanje mladih in tudi v drugih državah obstaja ogromno programov za, naprimer, uh, naknadno kvalifikacijo delovne sile. Naš vtis je skratka, da je mladina izjemno pomembna in da je dobro zastopana tudi v programu. Po drugi strani pa imamo šport in kulturo, ki nista dovolj zastopana. Šport se, naprimer, skoraj ne, se skoraj ne umerja v teh večjih programskih dokumentih. samo tam, pravzaprav, eh, ko se je za to zauzela eh, pač specifična država članica. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Zdaj pa res eh, ne vidim nikogar, ki bi se še priglašal k besedi. Tako da najlepša hvala za predstavitev in najlepša hvala seveda za pripravo študije. Mislim, da jo bomo vsi natančno prebrali zaradi tega, ker vsebuje pomembne informacije glede boljšega oblikovanja politik na tem področju v prihodnje. Strukturne sklade bi lahko izkoristili prav na teh omenjenih področjih. Pri ESIF-u smo opazili, predvsem v kontekstu brezpos brezposelnosti mladih, da se uporabljajo prav sredstva ESF-a. Prav, ko gre za neformalno izobraževanje, In za kulturo in šport pa vemo, da gre za področja, ki lahko prispevajo k integraciji v družbo. To velja predvsem za šport, to je pomembno, za regije predvsem, za prebivalstvo v lokalnih skupnostih, tam, kjer dejansko dosežemo ljudi z ukrepi. Zar, zato bi lahko uskladili ta sredstva med seboj in res moramo razmisliti o tem, kako izkoristiti razpoložljive možnosti, kako zagotoviti, da bodo še bolj delovale, zato da jih bodo države članice lahko vključili v svoje programe izvajanja. Najlepša hvala za prisotnost, najlepša hvala za predstavitev in eh, lepo zdrav.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 kar pomeni, da si moramo preprosto vzeti krajši odmor. Tako bom lahko ta odmor tudi sama izkoristila, zato da odidem na stranišče. Deset minut odmora, upajoč, da bo gospa Sigan morda z nami tudi nekoliko prej, tako da bomo lahko prej zaključili z našo sejo. Hvala.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

liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, Silvija. Silvija. Silvija. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na devet, deveto točko na dnevnem redu. Gre za predstavitev umestnega pregleda programa Evropa za državljane in za izmenjavo mnenj s komisijo o ustreznem nasledniku programa. V veliko veselje mi je, da lahko zna, pozdravim eh, direktorico GD Home, gospod Cigan. Prvič ste v našem odboru, kajti, kolikor vem, eh, svojo funkcijo opravljate šele od nedavnega, če se ne motim. Tako da lepo pozdravljeni prvič v odboru za kulturo. Konec maja, kot veste, je bil podan novi predlog programa za pravice in vrednote. Na to pa je postalo jasno, kaj je imela komisija v mislih v narekovajih eh, za Evropo za državljane in državljanke. Gre za povezavo s trenutnim programom, ki govori o pravicah, enakosti in državljanstvu. Komisija si po lastnih besedah prizadeva, da bi poenostavila programe na tem področju. To je dobro sporočilo. Zdi pa se, da poenostavitev pomeni, da bi poenostavili besedilo in da bi s tem tudi znatno okrnili naloge v okviru programa Evropa za državljane, tako da se lahko vprašamo, ali je to lahko problematično. Moj odgovor bi bil, da je to odvisno od tega, kaj to pomeni iz vedika nadaljnjega izvajanja programa in eh, je odvisno od opredelitve nadaljnih ciljev novega programa. Trenutno naj bi programe komisija sprejemala prek izvedbenih aktov in ne več prek delegiranih aktov, kar eh, o čemer bomo verjetno zagotovo še spregovorili. Prav tako pa bomo spregovorili o sredstvih za program. Imamo pa to prednost, da v, v primerjavi s prejšnjim programom, ko je komisija izbrala oziroma morala izbrati pravno podlago, sedaj v tej prednosti, da imamo možnost odločanja. Nis, Prejšnjič nismo mogli podajati svojih mnen, komisija je sama izvarala pravno podlago, sedaj pa smo našli boljšo rešitev. Tako da parlament je, eh, sedaj ima prvič a, eh, možnost a, eh, podati svoje mnenje na tem področju. In na prvi pogled se zdi, da bo na voljo več sredstev. Ampak, če zadeve razumem prav in če si podrobneje pogledamo proračun, ko gre za področje, državljanstva in sodelovanja oziroma odeležbe. Tu vidimo, da smo za to namenili 233 milijonov. 188 milijonov iz, pa bo prenešenih iz starega programa v tem kontekstu, 45 milijonov pa bo zagotovljeno v okviru GD za pravosodje na področju prizadevanj za spoštovanje temeljnih pravic gre za delo civilnih organizacij. Tako da stare naloge programa, kar se tiče nalog starega programa Evropa za državljanje, v končni fazi ugotavljamo, da na voljo ne bo več sredstev kot prej. Poslanci in poslanke smo v preteklih letih um, bili naslonjeni strani županov in župank, ki so dejale, da žal nimajo na voljo dovolj sredstev za izvajanje ukrepov na tem področju in da zadev ne morejo financirati tako, kot bi si želeli. Zato menim, da na prvi pogled ta novi predlog eh, je sicer dober, ampak eh, ima nekatere negativne plati. Tako da prosim, gospod Cigan, da nam najprej razloži, kakšni so rezultati umestnega pregleda in eh, da nam razloži, v kolikšni meri ste te ugotovitev upoštevali pri pripravi novega programa. Morda pa sem vse, kar sem vse skupaj narobe razumela. Tudi na to me lahko opozorite. Morda pa se bodo zadeve dejansko izboljšale z novim programom. Gospa Sigan, izvolite, deset minut imate na voljo, zato da bomo imeli na voljo na to še nekoliko časa za razprave. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Izvolite. Uh, much, Madame, uh, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lep Pozdrav poslancem in poslankam. Zelo hvaležna sem vam za možnost udeležbe na današnjem sestanku. Hvala, da ste me povabili na razpravo o teh dveh pomembnih dokumentih. Aprila in maja letos smo pripravili pomembne dokumente. Prvi dokument, objavljen aprila, je bila umestna umestni pregled programa Evropa za državljane. To je poročilo, ki ga predvideva uredba. In to poročilo smo pripravljali kar nekaj časa in tudi zelo podrobno. Ob pripravah smo upoštevali tudi vašo resolucijo, ki je bila sprejeta v tem odboru oziroma v parlamentu lani. Potekalo je tudi javno posvetovanje. Nekaj mesecev časa smo dali na voljo državljanom, da komentirajo ta program. V prvi polovici leta smo dali to možnost. Na to pa smo imeli predvideli tudi oceno zunanjega izvajalca. Na to smo na podlagi kontaktov s kontaktnimi točkami in deležniki pripravili tudi lasno oceno, ki smo jo preložili sporočilu komisije. Menimo torej, da je bila priprava na umestni pregled zelo obsežna, zelo dobra in aprila smo objavili umestni pregled. Preučili smo ukrepe in cilje, namen programa ter posebne karakteristike tega programa. Ugotovili smo, da nasplošno program zagotavlja tisto, kar si, za kar smo si prizadevali pri okrepitvi civilne udeležbe in aktivnosti državljanov. Tako smo okrepili tudi poistovetenje z Evropo in zagotovili dolgoročno integracijo. Verjetno ste veliko bolje seznanjeni s temi programi programi so bili prvič predlagani leta 2012, zato da bi se odzvali na pomankanje zaupanja v evropske institucije zaradi krize. Želeli smo okrepiti občutek pripadnosti Evropske unije. Želeli smo razložiti, kakšni so dosežki integracije Evropske unije. Ti programi naj bi prispevali k razumevanju, da imamo skupno zgodovino, da spoštujemo raznolikost, okrepimo udeležbo državljanov. In to so tudi načela, ki so relevantna tudi danes. Pred nekaj leti smo oblikovali ta program z zelo specifičnim namenom, menim pa, da je ta instrument še vedno smiseln. Na številnih sestankih smo razpravljali o tem, da ima ta program nekatere specifike. Učelj vsebuje naprimer posebne programe, ki se osredotočajo na spominjanje na holokaust in eh, gre tudi za programe pobratenja mest. Umestni pregled, kot smo zapisali v sporočilu, kaže, da je vsebina programa dobra. Program zagotavlja tisto, zaradi česar smo ga oblikovali. Z vidika lastnosti tega programa je pomembno, da upoštevamo številne programske sklade, ki so povezani z izvajanjem konkretnih evropskih politik. Ta program pa se odziva na vrzel pri cilju komisije glede tega, da bi vključili državljane veliko tesneje v delo Evropske unije. In eh, prav ta program stopa neposredno v stik eh, z državljani. In prav to je bilo zagotovljeno. Ocena je torej dobra. Na podlagi kazalnikov, ki so bili uporabljeni, ki izhajajo iz prvotne uredbe, pa naj podam nekaj statističnih podatkov za obdobje 2014-2016, glede na to, da gre za umestni pregled. Več kot 7000 projektov je bilo predloženih. Več kot 7000 prošen za nepovratna sredstva smo prejeli za izvajanje programa. Rezultat pa je bil, da smo v končni fazi v 33 sodelujočih državah eh, izvedli tisoč programov. Z vidika umestnega pregleda to pomeni, da smo zagotovili neposreden eh, dostop do državljanov in sicer smo v letih od 2014 do 2016 neposredno stopili prek teh programov v stik s 3 milijoni ljudi na leto. Prek novega programa pa predvidevamo 4 milijone. Tako da, če si pogledamo kazalnike in neposredni učinek, vidimo, da je to znaten uspeh za dokaj nizek strošek. Kaj ti, kot ste dejali, gospa predsednica, je na voljo omejen proračun. 7 tisoč vlog je bilo podanih, tisoč pa jih je bilo sprejetih. To kaže, da je treba storiti še veliko. Kaj želimo zagotoviti z vedika upravljanja? Naša izvršna agencija poskuša podpirati ta postopek, poskuša poenostaviti postopke. Pri večletnem finančnem okviru smo to tudi upoštevali, tako da bi zagotovili večjo prilagodljivost. In eh, program Evropa za državljane zagotavlja pravo dodano vrednost eh, tako za sodelujoče akterje in s tem mm, dopolnjuje tudi druge politike na področju izobraževanja, kulture in državljanstva in dopolnjuje tudi mm, druge evropske sklade na tem področju. V mestnem pregledu smo opredelili nekatera področja, ki so nekoliko šipkejša. To so področja, kjer bi še lahko zagotovili izboljšanje. Gre za povečanje razpoznavnosti programa, za preučitev kazalnikov spremljanja na novo, tako da ne bi uporabili istih kazalnikov, ki smo jih oblikovali v drugačnih časih. Preučiti pa bi morali tudi komplementarnost eh, z drugimi pobudami in programi, ki se prav tako nasplošno nanašajo na državljanstvo. Tako da bi sedaj prešla na drugi del svoje predstavitve, ki se nanaša na Evropski program pravice in vrednote. Ko sem začela govoriti o Evropski dodani vrednosti, sem dejala, da smo novi program uh, podali na podlagi domnev o zagotavljanju dodane urednosti. Mm, tako smo osnovali tudi novo arhitekturo in umestitev tega programa v širši kontekst. Tako smo želeli pokazati, da predlog komisije upošteva raziskave o sinergijah in komplementarnosti in o poenostavitvi tega področja. Na podlagi tega želimo tudi poenostaviti sam ustroj programa in tako zagotoviti boljše izvajanje. To je bil glavni namen našega dela. Na to smo se dobro pripravili. Eden izmed eh, glavnih dokumentov, ki smo ga uporabili, je bilo prav poročilo o mestnem pregledu, ki je bilo objavljeno ravno pravni čas. To pripravljamo poročilo, to poročilo je vsebovalo številne koristne prispevke deležnikov in tudi parlamenta, tako da smo to poročilo res zelo dobro izkoristili. Mislim, da je trenutni predlog eh, dober, ko gre za eh, združevanje usmeritev glede pravic eh, in vrednot ter enakosti ti elementi lahko prispevajo k razvoju evropskega državljanstva in k večjemu sodelovanju evropskih državljanov. Zato smo združili dva programa, torej program Evropa za državljane in um, program za enakost in državljanstvo. Ta dva programa smo združili zato, ker vsebujeta številne skupne elemente, sta osredotočena močno na evropsko družbo in oba programa izpostavljata evropske vrednote. Oba programa naj bi zagotovila visoko evropsko dodano vrednost in eh, močne učinke. Bo pa vse skupaj seveda še odvisno od izvajanja. Program Evropa za državljane je bil v preteklih letih uspešen. Upoštevali smo tudi vaše argumente iz razprav glede izvajanja programov, glede priprave resolucije so bili zelo pomembni pri oblikovanju poenostavitve. To nam je bilo ob pripravah novega programa veliko pomoč. V predlogu smo program osnovali tako, da ukrepe iz programa Evropa za državljane ohranimo, da ohranimo ureditev trenutnega programa, tako da bomo ohranili rezultate in dosežke programa Evropa za državljane. Vse ukrepe iz različnih sklopov, horizontalnih sklopov in metode dela bomo prenesli tudi v novi predlog. Sodelovanje državljanov in participacija ta dva sklopa s prednostnima nalogama odražata trenutne cilje programa za Evrope za, za državljane. In tudi tu bomo ohranili tiste elemente, ki so bili ocenjeni pozitivno v, vmes, pri umestnem pregledu samega programa. Glede izvajanja. Novi sklopi nam bodo omogočili, da gremo še dlje kot program Evropa za državljane, tako da bomo še ukrepili možnosti Evropske unije za spoštovanje vrednoti in okrepitev državljanstva, kajti to, kar smo osnovali, je pripravljeno na podlagi ocene drugega programa. Sicer sami v praksi s temi rezultati nismo bili seznanjeni, so nam pa zato priskočili na pomoč kolegi in ugotovili smo, da bo nova struktura veliko lažje izvedljiva. Tako kot pri Evropi za državljanje je pri novem programu pomembno, da zagotovimo program, ki bo vedno aktualen, ki bo zelen in ki ga bomo vedno potrebovali. Gre za graditev mostov med preteklostjo in prihodnostjo. Z izvajanjem tega programa bi radi dosegli predvsem mlajše generacije. To izpostavlja tudi sam umestni pregled. Izkušnje so pokazale, da je pomembno, da se osredotočimo na ta vidik. Sedaj bi izpostavila še nekaj elementov, ki se nanašajo na vaše komentarje, ki smo jih slišali med pogajanji. Prvi komentar se nanaša na ključno vlad, vlogo nevladnih organizacij. Ta program, program pravice in vrednote, bo povečal priložnosti in okrepil eh, finančno podporo za organizacije civilne eh, družbe. Gre za ključno vlogo, ki jo nevladne organizacije igrajo pri ozaveščanju o pomembnosti skupnih evropskih vrednot. Tako bomo zagotovili, da v skladu z evropsko zakonodajo vsi lahko uživajo pravice in vrednote Evropske unije. To razberemo tudi iz aprilske resolucije parlamenta, kaj ti pravite, da bi morali okrepiti vlogo nevladnih organizacij kot branilcev vrednot. Poleg tega, drugi element, in zelo sem vesela, da je o tem potekala razprava, šlo je za razprave o pravni podlagi. O tem smo govorili pogosto in eh, razprave so, bilo, so bile pogosto težavne. Ni šlo za pripravljenost ali nepripravljenost razpravljati o tem. Gre za povezavo ustroja programa z pogodbo in eh, sodelovanje z vami v preteklosti ni bilo možno, zaradi tega, ker so bile le formulacije takšne, da nismo mogli sooblikovati pravne podlage. Sedaj, ob delu na novem predlogu, pa smo lahko v besedilo uredbe in v priloge, ki opisujejo dejavnosti, unesli formulacije, ki nam omogočajo, da združimo več različnih pravnih podlag. V končni fazi je rezultat ta, da ima sedaj Evropski parlament eh, enako vlogo kot eh, svet. Oba sta torej so zakonodajalca in eh, vsi smo si prizadevali za to in to smo sedaj tudi zagotovili. Na to vprašanje sredstev, to je zelo pomembno vprašanje, ki ste ga večkrat izpostavili. Tu bi se lahko izognili proračunskim re rezom. Program za pravice, enakost in državljanstvo. Za štiri leta ima 947, 670 evrov za pravice in vrednote in za pravosodje tudi več milijonov. Kar pomeni, da smo za pravice in vrednote zvišali sredstva za približno 16 odstotkov, za stari program pa nekoliko manj. Poleg tega predvideva komisija tudi 34 eh, milijonov za ukrepitev prizadeva na področju državljanstva. Če upoštevamo vaše izhodišče, torej vaš glavni argument, je sicer res, da smo daleč od tega, za kar ste si prizadevali. Je pa mislim, da je izhodišče dobro. Nasplošno so se sredstva povišala. Je pa res, da je vse odvisno od nadaljnih pogajanj glede besedila. Vse je odvisno od eh, razprav glede izvajanja programa. Gre tudi za vprašanje povdarjanja fleksibilnosti v času pogajanj. Tako da bi povdarila to fazo v pripravah novega programa. Na to, umestni pregled je predlagal nekatere izboljšave in eh, nekatere elemente bomo prenesli, nekatere načine sodelovanja, ukrepe in programe bomo prenesli v novi akt. Seveda bomo končne formulacije prepustili tudi vam. Bomo pa spregovorili tudi o kazalnikov glede ozaveščanja. Vse to so elementi, ki jih omenja tudi sporočilo. To so elementi, pri katerih želimo izboljšati situacijo. Bomo pa zagotovili kontinuiteto programov. Danes razpravljamo o predlogu za novi program in o poročilu o mestnem pregledu. Jutri bo potekal tudi državljanski dialog z deležniki. Na podlagi trenutne uredbe se predvideva takšno posvetovanje vsaj enkrat letno. In to bo potekalo prav jutri. Spregovorili bomo o preteklosti in o prihodnosti. Spregovorili bomo tudi o konkretnih eh, elementih, recimo o pripravi na volitve v Evropski parlament in o dogodkih, ki se nanašajo na državljanski prostor. In imeli bomo tudi priložnost, da spregovorimo o načinu izvajanja programa z tehničnega vidika. Šlo bo za zagotavljanje odzivov za uporabnike upravičence, gre za različne elemente, ki se nanašajo na izvajanje nepovratnih sredstev in ukrepov. Glede zadnjega sklopa naj povem, da se veselim nadaljnega sodelovanja z vami. Gospa predsednica, dejali ste, da je vse odvisno od izvajanja. Mi smo enakega mnenja. Zelo pozorni bomo, zato da ne bomo izpustili kakršnega koli koraka. Šli bomo postopoma, zato da bomo dosegli še več kot že smo ob eh, izkoristku novih možnosti. Najlepša hvala in upam, da sem upoštevala deset minut. Hvala. Hvala lepa za predstavitev. Ocena kaže, da je program nevredno uspešen. Ampak odobitev nastopa manj kot 10 odstotkov, to pa seveda ni zadovoljivo. In kot parlament smo resolucijo marca pravilno zapisali, ko smo dejali, da potrebujemo najmanj 500 milijonov, da bi ta program postal še uspešnejši. Oteževalna okoliščina pri proračunu pa je tudi ta, da geografsko področje uporabe tudi je še bilo znatno razširjeno v primerjavi s prejšnjim programom, kar seveda potem relativizira spet povišico. Konec koncev sedaj spet nisem prepričana, da je to, kar nam prodajo kot povišico, v bistvu samo manjša prevara. Kakorkoli že, preden začnemo z razpravo, lahko pozajem 14. Stažisto iz DG ARK, hvala lepa, lepo, da ste tukaj. Upam, da bo tudi za vas ta razprava zanimiva. Tako, Sedaj pa najprej dobi besedo Pačaka, si vi Gijom. Šli bomo po ping-pongu. Si vi Gijom, potem boste imeli možnost odgovoriti in potem naprej. Naslednja je koregica Mariteres. Prosim, Gijom. Hvala, gospod predsednica. Bom poskušala biti kratka in upoštevati čas za govor, ki smo ga dobili. Najlepša hvala vam, gospod Cijan, ker ste se nam danes pridružili. Mislim, da imamo vsi ogromno zamisli in da je za vse ta program Evropa za državljanje izjemno pomemben. Ker predstavlja konkretno dano vrednost. Omenili ste večjo profiliranost novih, večjo vidnost novih programov, to je ključno vprašanje. Uvodoma pa bi želela povedati še to, da obstaja tveganje, da se predstavitev nekako razvodeni. Veliko argumentov tudi vidimo, ampak eh, ne vidimo pa neke doslednosti v tej kombinaciji, ki je bila predlagana. več, več racionalizacije bi potrebovali pri teh, eh, pri, pri teh programih. Simbolično vprašanje državljanstva ne obstaja več. Poskrbeti pa ja, moramo za večjo vidnost teh programov. Obstaja tudi uh, zelo pozitivni aspekti, naprimer sprememba pravne podlage, sicer bo to malce teže izvajati, ampak menim, da je to dobra zamisel in to je tudi nekaj zelo vidnega za a, državljane, sicer da lahko parlament a, sodeluje v zakonodajnem postopku. Imam kar nekaj vprašanj. Bomo poskušali biti kaj se da kratka zvezdem. Prvo vprašanje proračun. Začeli bomo s proračunom. Mislim, da je treba določene zadeve pojasniti. Omeniti ste status quo, da se je predlagal status quo leta 2017. Smo prosili za več financiranja v naši resoluciji. Zaenkrat se to ni realiziralo in ogromno frustracije obstaja glede tega programa, ampak to ne bi smelo zdaj voditi v še več frustracij jutri ta predlog. Morda bi bilo pametno, da se pogovorimo o razčlenitvi sredstev med uh, različnimi ukrepi. Mislim, da, treba, da je tu treba sprejeti neko odločitev. Uh, pa še nekaj, sicer malo še karikiramo, pa vseeno, nekakr zadeva vrednost. kako se bo to, oziroma glede vrednot, eh, kako bomo to izvajali? Bomo imeli eno leto projekt za uh, več enakosti, potem drugo eh, leto neke druge projekte, skratka, kako bomo organizirali uh, projekte, ki zadevajo vrednote. Potem tretje vprašanje, komunikacija. Želimo več dinamike na tem področju tudi z uporabo informacijskih orodij, ampak vprašanje imam nekaj, eh, vprašanje imam eh, povezano z 18. členom. Predlagano je bilo, da bi ta finančna sredstva za programe vključevala tudi institucionalno komuniciranje v zvezi s političnimi prioritetami Evropske unije. Ampak ta kombinacija ni najboljša, kar zadeva podporo programov. Sicer eh, mislim, da ima inš komunicirane inštitucije že svoje proračune in to se zdaj nekako meša s temi projekti. Mislim, da bi morali to precizirati. Potem še nekaj glede 7. člena. Tam je govora o tem, da bi morali ti, ti programi bili odprti za tretje pridružene države. To bi znalo voditi v to, da bomo imeli manj sredstev za države članice, ampak zanima me, kako se bo to konkretno organiziralo in kako ste načrtovali to širitev za tretje države, ki niso ne, države članice ali države kandidatke. Pa še tretje, oziroma zadnje vprašanje. V programu se predvideva tudi financiranje organizacij civilne družbe in eh, podpora državljanskim projektom, projektom državljanov. O tem smo se pogovarjali že lani. In tudi tu bi morali točno povedati, kako je podpora organizacijam povezana s podporo bolj lokalnim projektom, zato da bi bilo zagotovljeno neko ravnotežje. Potem pa imamo tu še druge elemente glede nacionalnih kontaktnih točk, kakšna bo njihova vloga in opredeliti bi morali tudi vlogo, parlamenta glede prioritet. Pa še en komentar na samem koncu za predsedstvo uh, odbora Kult. Načeloma se ne spuščam v pristojnosti glede členov uh, 53, 54 in tako naprej, ampak predsednico bi že. Bi zares prosila, da se zagotovi, da ima naš odbor izključno pristojnost glede področja B. Toliko na koncu. Najlepša hvala za besedo še enkrat. Ja, dank, eh, Hvala lepa, Sivi Gijom. Lahko zagotovim, da smo to že sprožili, da bomo imeli izključno pristojnost za to področje. Na srečo je program pripravljen tako, da se posamezne dele da relativno dobro ločevati drug od drugega, tako da lahko to s pristojnim odborom Libe hitro rešimo, ne bo to večja težava, upajmo, bomo videli. Prosim. Beseda je vaša. Thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gijom. Včasih se vidiva tudi na odboru Libe. Kar se tiče geografskega področja uporabe, to ste omenili tudi vi, gospa predsednica, na začetku. In to sem želela dejati tudi na začetku, kasneje lahko organiziramo tudi tehnične sestanke, če bo to potrebno, da razložimo različne elemente in gremo več v podrobnosti. Sedaj to ni možno. Naprimer, kar se tiče geografskega projekta. Projektu v mestnem pregledu imamo posebno poglavje, ki ocenjuje, kako so bili projekti zadani do sedaj, kakšna je geografska razporejenost in vemo, da v vseh državah, ki sodelujo z nami, imamo projekte. Včasih je ta razporeditev nekoliko neenaka, ampak je dober opis in to je tudi dober način za to, da lahko vidite, kaj lahko stremo za prihodnost. Toliko o tem. Da zaključim s tem, naš program sodeluje tudi z Zahodnim Balkanom in radi bi nadaljevali to tudi naprej. Ko pa povezujem te elemente, moramo biti dobro pripravljeni za izvedbo v prihodnosti, tudi v tretjih državah. Vidljivost. če si pogledate prilogo 1, predloga, točko k, imamo referenco ozaveščanja o programu in informiranja o rezultatih programa, pa tudi doseganje državljanov pri podpore programa, tudi pek nacionalnih točk. To je nekaj, kar bomo počeli še naprej. pri organizaciji našega programa z državami članicami in z drugimi akteri, sprejemniki. Kot sem dejala, ta vidljivost je še potem ena točka, ki se nanaša na to, to je element, ki ga moramo izboljšati in podajamo primer konkretnih sredstev, ki jih uporabljamo, zato da bi povečali vidljivost programa sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami, uporabo, uporabo platform za razširanje. To imamo v mestnem programu, to imamo tudi v novem osnutku in to bomo razvijali še naprej, kako bi se to kar najbolje uporabljalo. Vrednote, spodaj na zgor, nobene hierarhije med vrednotami. Imeli smo dobro uredbo, samo naš program, potem pa smo vstopili v novo zakonodajo, ki je bila predlagana. Če bomo se o tem več pogovarjali, bolj raširjali, bolje brali, potem, kajti imeli smo predvsej dinamična pogajanja, potem mislim, da bomo resnično poskušali vsega, zagotoviti to, da bomo odzivni za potrebe, da bomo racionalizirali besedilo, da bomo jasni in bomo predlagali nekaj, kar je resnično jedrnato pri sami predstavitvi. Ne pomeni pa to, da je vsebinsko prazno, ravno nasprotno. To, kar sem dejala, je, da smo skušali zagotoviti, da so vse dejavnosti, ki jih zajemamo v programu, že v tem besedilu. Morda bi bilo bolj enostavno to imeti v enem členu, ampak ker je namen vsega skupaj bil, da pokažemo doslednost, da racionaliziramo, da pokažemo sinergije, bi bilo skoraj da nemogoče združiti dva elementa in navesti enega za drugim. Dolga razprava je to bila in lahko si seveda potem pogledamo o bolj tehničnih razpravah kako bi vse te elemente si bolj poglobljeno ogledali. Morda je oblika manj pomembna, kot pa seveda osebina. Za nas je zelo pomembno, za vse dejavnosti Evrope za državljane zajete v tem mestnem pregledu in interesih, oprostite v stikih z vsemi zainteresiranimi, smo dobili feedback, da bi se to naj nadrevalo in da je veliko potencijala za razvoj. Proračun, kaj lahko rečem? Vsaka povišica za me je čudovita. Vedno pozorno spremljam vaša priporočila, kar se tiče proračuna, ki se vam zdi potreben za to, da bi program resnično imel še večji vpliv. Lahko samo ponudim sodelovanje pri naslednjih korakih za to, da bi ta proračun tudi dobili. In kar se tiče komunikacije, to sem že omenila. Lokalna razsežnost. Dejstvo, da smo v tem osnutku vključili in zajeli vse javnosti, Evropa in državljani zaenkrat, nam pomaga, da ohranimo to posebno značilnost programa, da tudi mali projekti dobijo možnost, da smo torej na lokalni ravni neposredno v stiku z državljani, o tem sem govorila na začetku, In zato torej ponavljam, vsebina je na voljo, vsi ti elementi, ki ta program delajo tako edinsten, pa vsi ti elementi pa so tudi v osnotku. Na tem bomo delali, skušali pa bomo izkoristiti te nove elemente na osnotku, seveda pa bomo potem morali to tudi ustrezno izvajati, kot ste dejali, gospod predsednica. Hvala. Hvala lepa. María Teres, poskusite v treh minutah, prosim. Eh, Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi za ta umestni pregled programa Evropa za državljane. Najlepša hvala tudi za študijo, ki smo jo prejeli ta teden strani oddelka B. Sama sem poročevalka za program kateremu sem pač posvetila ogromno programa. Ne razumem, zakaj se je zgodilo to, kar se je. To je program, ki je šel skozi parlament. Govorili smo o zvišanju sredstev. Mislim, da ste na prvi pravni podlagi našli dobro rešitev. Zvišali smo sredstva, tam je 180 na 230 milijonov, ampak od, do 500 milijonov je pa še kar nekaj to je znesek, za katerega smo uh, prosili. Ne vem tudi, kako bo ta program Justice, Race and Values vključen, integriran, ne da bi se nekako razvodenil. V okviru tega programa smo se obračali neposredno na a, eh, državljane. Zdaj pa eh, to ne bo več tako zelo očitno v okviru tega programa. Pa še nekaj me zanima. Pri lokalnih kontaktnih točkah, te osebe, ki so bile za to zadožene do zdaj, me zanima, če bodo predstavljali tudi program Justice, Race and Values oziroma a, samo Evropo za državljane. Kako bo to potekalo v praksi? Skratka, malce sem razočarana ampak ta program je izjemno pomemben in mislim, da ga moramo še naprej izvajati. In upam, da komisija razume, kako pomemben je, ta, je to sodelovanje z državljani in delo, ki smo ga opravili do zdaj. Še enkrat najlepša hvala in veliko sreče in uspeha s tem programom. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. Pascal, prosim, beseda je vaša. Uh, um, uh, can... Lahko ponovim isto sporočilo. Vse, vse, kar je že v Evropi za državljane, je tudi v tem. Dobro je slišati te pripombe, to je jasen odziv. morda tu in tam, kje seveda v strukturi ni državljanov, potrebno se je vse skupaj ogledati nekoliko širše in bolj natančno. Vendar pa naša dolžnost je, da skušamo s temi informacijami in pojasnili doseči vse, ki imajo opravka s tem programom, ki so to imeli eh, do sedaj in ki bodo to imeli tudi v prihodnosti. Tako bi ukrepili potem morda tudi vidik nevladnih organizacij vse, kar imamo že sedaj, bo tudi v novem programu. Prej sem omenila prvo prilogo in točko K, podporni program za nacionalno mrežo in točke za stike. Tega ne želimo nadomeščati, ker je to se skazalo koristno za implementacijo programa. S tem bomo nadaljevali. Jutri imamo civilni dialog in s tem bomo nadaljevali dialog s civilno družbo in verjetno morda celo povišali število sestankov. Še naprej bomo sodelovali z nacionalnimi stičnimi točkami, kar bi se lahko zgodilo, je, da bi potem potencijalne sinergije teh točk in na ja, to, kako to pokrivajo v državah članicah, še nadalje razvili. Ne bomo pa spremenjali to, tega, kar se je izkazalo za dobro urode za nas, za implementacijo programov. Še enkrat, torej, kot sem dejala, zaraz se začenja obdobje spodbujanja sporočil, da imamo ukrepe za državljane, potencijalno ime za prihodnost, potencijalne, potencijalni drugi identifikatorji, o tem se lahko pogovarjamo, ampak za nas je najpomembnejše, da s tem dosežemo vse, ki program poznajo, pa tudi tiste, ki ga še ne poznajo, pa bi ga radi in ga bodo spoznali v prihodnosti. Program imamo, dejavnosti ukrepi so na voljo in vse, kar je bilo dobrega, ostaja. Bomo pa izboljšali program, tako kot je to rečeno v mestnem pregledu. Torej, gremo po poti spodbujanja tega projekta skupaj z vami in to bomo storili v naslednjih mesecih. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bild, prosim. Hvala. Zame sem malce zdržan glede tega programa Evropa z državljanem. Tudi zato, ker je ideološki. Kar zadeva obeleževanje. Evropska zgodovina se obravnava na zelo simplističen način, sicer totalitarizem proti evropski to, uh, identiteti, ki je pluralna, odprta za migracije in eh, za vplive iz drugih koncev sveta. Skratka, mislim, da je to napačna logika mislim, da bi bilo prav, da evropsko dediščino predstavi na bolj pozitiv način in da govorimo tudi o krščanstvu. Eh, prav tako nasprotujem temu, da bi, do, da bi več a, sredstev dali organizacijam, ki skrbijo za migrante. Menim namreč, da gre to za umešavanje. Po mačarski se zna zgoditi, da bi tudi Italija sprila zakonodajo glede um, organizacij, ki, ki, ki pomagajo migrantom. Prav tako pa me zanima, kako boste upoštevali dejstva, da nekatere države članice ne želijo to vrstnega umešavanja v obliki podpore organizacijam, ki skrbijo za migrante. Hvala. Prosigen. Prosim, beseda je vaša. Mislim, da bi prosila, da si preberete umestni pregled in seveda se lahko pogovorimo z vami glede različnih točk tega umestnega pregleda, ko omenjamo različne sklope, horizontalne, dvostranske in namen programa, pa tudi rezultati implementacije programa v zadnjih letih. To je v tem poročilu. Lahko gremo po točkah glede teh različnih elementov, kajti kažejo, in to je na podlagi zelo široke ocene, da program ima svojo dodano vrednost pri vseh teh točkah. Želimo pripričati tudi vas, da si ogledate ta dokument skupaj z nami. Kot sem dejala na začetku, program je bil ocenjen kot zelo dober program, ki prinaša gromozansko dodano vrednost, s tem programom že, si želimo nadaljevati in zato je bil ta program tudi vključen glede oblikovanja programa za vrednote. Smo pa pripravljeni to si ogledati z vami, kajti to je odlična priložnost tudi glede izvajanja teh različnih projektov, ki ste jih omenili in ki ste jih ocenjevali tudi na svoj način. Morda tudi ste sodelovali javnem posvetovanju, ki je bilo odprto lani. Morda torej si lahko skupaj ogledamo ta dokument, lahko vidimo tudi primere projekta 2017. Zelo lepo zbirko vseh projektov imamo. Mislim, da je to najboljši način, da vas skušamo prepričati v to, kar smo mi trdno prepričani, da velika dodana vrednost programa obstaja. In ta dodana vrednost je resnično univerzalna. Hvala lepa, Silvija. Dve minuti. Eh, Hvala lepa. Naj samo povem, da moja skupina meni, da je ta program zelo pomemben. Če ga ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti. Kaj ti potrebno se je lotiti tega občutka nezadovoljstva za Evropo, povečati je potrebno odrežbo državljanov. Civilne družbe, to je strateško zelo pomembno. Strinjam se, s tem, kar je dejala Sivigijom, naj pa ponovim troje. Prvič, prosim, imejmo ustezno podporo za celovite programe, tako da ne bo potem zmede, kdo so končni uporabniki. Navajeni smo dveh različnih programov iz preteklosti. Gre za to, da gradimo mostove med programi. To je še prav posebnega pomena, kajti ti programi. Te programe že dobro poznajo in seveda moramo paziti, da ne bomo zmedli akterjev. In potem proračun v parlamentu, še prav posebno v tem odboru, smo se vedno zazemali za ustrezen proračun. To nas skrbi. Projekti civilne družbe imajo samo šest odstotno stopnjo uspešnosti. To je neverjetno, to je zelo slabo čeprav je to program, ki je vedno, bolj, vedno bolj pomemben za naše državljane. In končno, nam lahko poveste kaj več o platformi Vala, ki bi naj bila zelo pomembna, kar se tiče dostopa in razširjanja znanja. Kaj se počne na tem področju? Hvala. Hvala lepa. Gospa Sigan. I think I like very... Mislim, da mi je všeč ta vaš izraz integrirano upravljanje. Res je. To je torej osnutek, ki je rezultat iskanja sinergij, doslednosti, racionalizacije in tako dalje. Vemo, kaj v tem programu imamo in vemo, kaj je tisto, kar je naše. To je Evropa za državljane. Torej, to je pomembno za nas, se pa zavedamo vseh teh elementov, kajti tem smo se vsi pogajali, da bi jih vključili. Prvič, to je jasno iz razprave in to je bilo pričakovano, kajti v poenostavljenem novem dokumentu moramo javnosti razložiti, kje so elementi našega programa. To je prvo, kar moramo storiti, da ničesar nismo izgubili, da smo vse ohranili, da pa bi izkoristili priložnost za ta nov instrument, da razširimo ta program še naprej. Seveda tudi informacijska komponenta je pomembna, to izvajamo še naprej, skušamo tudi izboljšati. Se pa popolnoma strinjam, tudi vprašanje te mešane pravne podlage, to ne vlajša dela. Ampak pravno gledano, edini pravi način, da povežemo elemente v osnutku z ustrezno pravno podlago, tak. Nismo mogli imeti ene podlage, imamo mešanico, za običajnega državljana, ne pravnika, mu to ni potrebno razumeti, vendar pa moramo seveda vedeti, da je to povezano s pogodbami. Najpomembnejši element pa je, da tako prijemo do postopka sprejemanja odločitev, ki je resnično demokratičen in to je zelo pomembno za ta program. Proračun ne bom podajala več pripomb, to sem že dejala, mislim, da sem povedala dovolj. Izčrpala svoje argumente. Kar se tiče platforme Vala, imate v umestnem pregledu enem od poglavij tudi informacije o tem, gre za podrobnosti te platforme in rezultat je nekakšna online podkovna baza, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks in sinergij med različnimi programi državljanstvo, kulture, izobraževanje. Torej, neposredno spodbujamo tudi logiko te nove zakonodaje lahko stopimo v stik z vami in lahko predstavimo to tudi bolj podrobno. Lahko naredimo pa tudi kaj več glede tega, kajti to je eden od načinov, kako izboljšati eno od področji, ne bi rekla slabosti. To bo torej ponemeri razvito za predsedstvo našega projekta, tudi rezultati, lažje bo dobiti povratne informacije in lažje bo potem prepričati javnost o dodani vrednosti programa kot takega. Ponavljam torej. Na to pot smo se podali in želimo si, da nam pomagate in da to pot opravimo skupaj, če se da. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, Hvala lepa. Mislim, da bo v naslednjih mesecih še veliko razprav. Dejstvo, da imate tako mešanico pravnih podlag, da ste morali izbrati tako mešanico, vodi v parlamentu k temu, da bo morda še več odborov menilo, da lahko podajo svoj prispevek, vendar pa to je težava za nas. To bomo razrešili mi. Natrpan časovni razpored, ki ga imamo do konca tega mandata, to ne bi še nekoliko bolj natrpanega, ampak upam, da bomo to razumno uredili. Veliko podrobnih vprašanj bo tudi še predme pogovora med poročevalcem, poročevalci v senci in komisijo. Še enkrat naj izpostavim, jasno, sredstva so za nas zelo pomembna, vendar pa dajmo to tudi povezavo, povežemo to stopnjo zavrnitve. Seveda to povzroča tudi obup pri prosilcih, kajti zvračajo se tudi zelo dobri projekti, ki so dobili veliko točk, bi jih lahko podprli, pa jih ne podpremo zato, ker ni dovolj sredstev. To potem vodi do tega, da frustracije naraščajo. Pa ne zato, ker države članice naj bi bile pripravljene dajati denarja za tak program, temveč gre za obup, ki se potem odraža tudi, kar se tiče mnenja državljanov v EU. In s tem programom smo želeli doseči ravno to, da bi bolje predstavljali elemente programa Evropske unije in da ne bi potem imeli tako visoke stopne zavrnitve, kar bi potem gotovo pomenilo ravno nasprotno tega, kar smo želeli doseči. Torej, še enkrat hvala lepa, prisrčna hvala, da ste bili z nami. Upam, pripričana sem, da ne zadnjič, da ste tukaj v našem odboru. Zdaj bomo pa skupaj poskušali ta program, kolikor se le da dobro tudi voditi, tako da bomo se skupaj borili tudi za to, da bomo ustregli, prosite, dosegli ustrezno finančno podporo. Parlament tukaj ni težava, težava je prej svet. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale, kakšni bodo končni rezultati. Imamo pa še tudi verjetno pred nami predvsejta do razprave glede tega, tudi kar se tiče večnega finančnega okvira. Hvala lepa, da ste bili z nami, še lepo popovdne in se vidimo naslednjič. Hvala. So, Tako, sedaj pa zadnja točka na našem dnevnem redu to pa je brez navzočnosti javnosti, tako da prosim vse, ki niste poslanci, poslanke ali sodelavci parlamenta, da zapustite dvorano. Prosim, da tudi.